poročilu. Naslednje poročilo je poročilo gospe Le Grip in gospe Arena. Prednostne naloge Evropske unije za 61. zasedanje Komisije Združenih narodov za položaj žensk. Na mesto gospe Le Grip dajem za 4 minute besedo gospe Koraca. Gospa predsedojoča komisarka, skupaj z Konstanc Le Grip sem sem ponosna, da vam lahko sedaj predstavim prednostne naloge 61. zaseda Komisije Združenih narodov za položaj žensk. Povezati se moramo v tej priložnosti in se zauzeti po vsem svetu za dostojanstvo žensk, za boj proti vse oblike diskriminacije in to v obliki ne besed, ampak konkretnega ukrepanja. Posod je treba veliko več narediti. Želimo dati glas zlasti milijonom žensk, ki so izključene, marginalizirane, ki so invalidne, ki so migrantke, ki so begunke. In predvsem se moramo zoprstaviti nasilju nad ženskami. S ničelno toleranco, ko gre za celo vrsto oblik, za trgovanje z ženskami, prisilne zakone in tako naprej mnoge ženske in deklice so nove sužnje današnjega časa. Za vsako žrtvijo eh, stoji pretresljiva zgodba uničenega življenja. Svet Evrope je sprejel istambulsko oziroma carigrajsko konvencijo za boj proti nasilju nad ženskami in to je treba začeti uresničevati. Ženske je treba uveljaviti tudi na trgu dela, zlasti, ko gre za podjetnice. Ženske so tukaj eh, velika prednost, eh, velik kapital za našo rast. Zagotoviti je treba enako plačilo za enako delo in boljšo zastopanost žensk pri odločanju posod. Skupno odgovornost moramo spodbujati, ko gre za uravnoteženost družinskega in poklicnega življenja, tako moških kot ženskih. Ženske in deklice morajo dobiti dostop do zdravstvene nege, vključujoč s reproduktivnimi pravicami. Ta zasedanje Komisije Združenih narodov je dobra priložnost, da pokažemo svetu, da smo odgovorni in verodostojni, ko gre za pravice žensk in deklic. Evropa mora biti tukaj v, v prvih vrstah glede na dogajanja v ZDA, je, smo mi tisti, ki moramo sedaj se obrniti za to, da bomo pomagali ženskam. Odločno obsojamo nekatere ukrepe, ki so bili sprejeti pred nedavnim, zlasti ko gre za zmanjšanje ali celo črtanje nekaterih eh, proračunskih sredstev v okviru Združenih narodov, ko gre za boj za enakost spolov. Zaradi tega krčenja sredstev bo prišlo do velikih težav pri ženskah po vsej svetu. Zaskrbljeni smo in zaskrbljeni so po svetu, ter se sedaj obračajo na Evropsko unijo. Gre za nevladne organizacije, inštitute, fondacije in tako naprej, ki jih mi, evropejci, ne bomo pustili na cedilu. Tisoče žensk in deklic je danes odvisnih od naše pomoči. Pozdravljam odločitev nizozemske vlade, da bo nadomestila sredstva, ki jih je Združenim narodom sedaj eh, vzel eh, novi predsednik Združenih držav Amerike. Enako se dogaja tudi v nekaterih drugih eh, državah po svetu. Gospa predsedajoča, ja, zdaj le bom končala. Še enkrat. Zika varus in cela vrsta drugih bolezni prizadane več žensk in deklic kot moških. Zato pozivam Evropsko unijo in države članice, da se združeno odzovemo trumpizmu, seksizmu in podobnim izmom. Na ta način bomo pomagali ženskam in deklicam po vsem svetu. Hvala, gospa predsedajoča. Hvala lepa, gospa Arena. Štiri minute, izvolite. Si, madame la prezidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Četrta svetovna organizacija eh, posvečena ženskam eh, v Pekingu leta 2015 je predstavljala Eh, eh, pravi prelom eh, na področju razmišljanja o tej problematiki. Takrat je bil sprejet akcijski načrt za večjo avtonomnost žensk in to je bil zelo pomemben politični svetovni dokument, ki naj bi zagotavljal enakost med spoloma. Od tega že 20 let. In eh, konferenca leta 2015 je pozdravila do tedaj eh, doseženi napre, eh, napredek. Ampak Združeni narodi so ocenili situacijo in svetovali nove ukrepe, da se o, oceni izvajanje omenjenih ukrepov. Eh, danes, leta 2017, pa ugotavljamo, da eh, so pravice žensk in pa enakost med spoloma ponovno pod vprašanjem. Tako vidimo, da ne bodo doseženi cilji, ki jih moja podpirati Evropa, kakor tudi Združeni narodi, cilji na področju zagotavljanja enakosti med spoloma. In zaradi tega nazadovanja se po celem svetu organizirajo različna gibanja. Na 16. Eh, sestanku o stanju žensk eh, je bilo podarjeno, da tudi Evropski parlament zahteva, da tudi svet eh, prevzame svojo vlogo na mednarodni sceni tako, da podpre napore za zagotavljanje enakosti med spoloma na svetovni ravni, tako kot je svet to vedno delal na evropski ravni. Ta eh, angažma pomeni tudi spodbujanje izobraževanja in pa boj proti eh, nasilju nad ženskami. Tu, tu naj omenim še Istanbulsko konvencijo. Potem se je treba boriti tudi eh, spolnemu pohabljenju in pa spodbujati spolno eh, izobrazbo in pa reproduktivn, eh, izobraževanje na področju reproduktivnega zdravja. Zagotavljati je treba eh, enako vključeno žensk v političnem in socialnem življenju. Kolegice in kolegi, eh, Na 61. Eh, zasedanju lahko samo obsožimo Trump, Trumpov odnos, ki je obsodil tudi eh, nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z družinskim načrtovanjem. Tu gre za napad na pravice žensk, to bo imelo katastrofalne eh, posledice tako na, za pravice, kakor tudi za pravico do splava, kakor tudi na pravice otrok. Vse to bo imelo posledice po celem svetu. Kolegi, sedaj imamo priložnost, da obsodimo Trumpovo Eh, administracijo, ko ta zagotavlja protekcionizem eh, gospodarske ekonomize. Ko gre za gospodarstvo, se nenadoma vsi dvignejo in se sprašujejo, kaj pa se dogaja v ZDA. Ko pa gre za človekove pravice in za že, eh, pravice žensk, bi, se, eh, bi pa naj bili tiho. Vendar moramo reči naslednje. To, kar ta administracija počne danes, ni sprejemljivo. Eh, Evropa mora biti v prvih vrstah tega boja, čisto enostavno zato, ker mora Evropa pokazati in dokazati, da je stebr Eh, obrambe človekovih eh, in temeljnih pravic. In pri tem ne smemo pozabiti polovice človeštva, to so ženske. In zato vas eh, prosim, da podprete ta predlog priporočila svetu, zato da bi lahko boj za temeljne pravice se prenesel na svetovno raven. Ja, Hvala lepa, zdaj pa govorniki. V postopku pritegnite pozornost predsedujoče, gospod Čaba Šogor, izvolite minuta in stroga bom. Hvala lepa, gospod predsedujoča. V poročilu je jasno zapisano, da ženske nimajo možnosti, da bi bile gospodarsko neodvisne. To velja za vse države, prav tako ne morejo sprejemati odločitev v svezi z svojim življenjem. Težko bo to spremeniti, še posebej v današnji dobi, ko vidimo, da vodja največje demokratične države na svetu ravna prav tako. Tudi on je agresiven do žensk ženske so premalo zastopane, zaslužijo si enako obravnavo in zato potrebujemo specifične in konkretne ukrepe. Evropska unija mora poskrbeti, da bodo diskriminatorni zakoni odpravljeni v vsaki državi članici Združenih narodov. To je zelo pomembno, ne samo za nas, ampak tudi nasploh. Hvala, hvala gospod Marijas za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, leta 2017 nobena država članica ni dosegla enakosti med spoloma. To je ena od temeljnih pravic in to je eden od temeljev za trajnosten in miren svet. Napredek je počasen, veliko je vrzeli, veliko je diskriminacije, čeprav smo dosegli nekaj napredka na področju pravic žensk, prav tako pa smo dosegli napredek na področju odpravljanja revščine in zagotavljanja rasti. To je tudi pomemben dejavnik na globalni ravni. Ženske veliko prispevajo tudi k globalnemu gospodarstvu, oblikujejo nova delovna mesta in tako naprej. Ampak, če se gospodarstvo znajde v težavah, so ženske prve na vrsti. 27 odstotkov žensk je brezposobnih v Grčiji, naprimer. One najbolj trpijo zaradi varčevalnih ukrepov in Evropska unija bi morala sprejeti vse ukrepe za to, da se bori proti temu. Hvala, gospa Reintke, izvolite. Sorry? Is there a problem with translation? Imamo težave s tolmačenjem. Ali lahko preverimo? Lahko gospa Rajntke začne. Hvala, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, gospa komisarka. Ljudje, med drugim tudi v ovalni pisarni v Ameriki, želijo, da bi se utrudile, da bi nehale ponavljati moje telo, moja pravica. To vam bom povedala. Ne bomo otihnile, ne bomo se utrudile, ne bomo nehale braniti pravice žensk. Kajti to so temeljne pravice. Bolj kot ljudje pritiskajo na nas, bolj bomo enotni. Ne samo v parlamentu, ampak na ulicah po vsem svetu. Ne bomo se samo združili. Zahtevali bomo, da naše vlade ukrepajo. Prevzeti morajo odgovornost. In zato zahtevam, da evropske vlade podprejo pobudo nizozemcev, dancev, Belgijcev in Švedov, namreč, da bi uravnotežili negativne posledice nekaterih politik. Ne bomo se otrudili, šele začeli smo. Hvala, gospa Šojdrova, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, v tem poročilu je veliko dobrih priporočil, kar zadeva priporočila za ženske in eh, tudi kar zadeva pomoč pri boju proti nasilju nad ženskami. Nažalost pa so ženske še vedno žrtve kršitev človekovih pravic. In to moramo upoštevati tudi pri prosilcih za azil. Vidimo namreč, da imajo ženske pomembno vlogo pri reševanju konfliktov in vojn. Tudi, če so v vodilnih položajih v revnih državah, je lahko to pozitivno. Ne morem pa podpreti predloga za univerzalen dostop do spolnih in reproduktivnih storitev. Prišlo je do faktualnega problema v pekinški deklaraciji, govorimo samo o spolno prenosljivih boleznih. Hvala. Gospa Petir za minuto, izvolite. Predsednica, kao ženi koja radi u okruženju u kojem kot ženska, ki dela v okolju, kjer so prevladojoči moški, menim, da je ta tema zelo pomembna. Mislim, da je pred nami še zelo veliko dela, če želimo doseči enakost pravic med spoloma. Mislim, da moramo vložiti več naporov v izboljšanje položaja žensk, moramo narediti več, da bodo vse deklice imele enake možnosti, enako eh, plačilo za enako delo. Eh, je en cilj, drugo je odpravljanje uvir za vstop na trgo. Zato pozivam tudi k pomoči ženskam kmeticam, kar veliko krat, eh, eh, kar veliko krat zanemarjamo. Ženske predstavljajo pomemben člen v gospodarstvu in v družbi in zato eh, zahtevam, da se zavrne amadma, s katerim naj bi financirali zelenjavo z denarjem davkoplačevalcem. To ni naloga Evropske unije, to je nesprejemljivo položaj položaja žensk ne bomo eh, izboljšali na ta način, ampak ga bomo izboljšali tako, da bomo zagotovili enako obravnavo med moškimi in ženskami. Hvala lepa. Razprave na to temo je konec. Glasov.